Za tem primerom Faraja Maguja se skriva velik problem izkoriščanja zaradi diamantov. Zimbabve je prostovoljna. Eh, prostovoljni podpisnik eh, kimberlijskega procesa, ki omogoča certifikacijo proizvodov in zagotavljanje, da se denar ne porablja za obrožene boje. Na sestanku 1. junija, ko je bila govora o kimbolijskem procesu, sodelujoči niso uspeli uspe, doseči dogovora o tem, ali bi v celoten proces vključili tudi človekove pravice. Kar nekaj mednarodnih organizacij na tem področju se je e, opredelilo eh, glede kršitev eh, do katerih prihaja v rudnikih. Pogosto so storitelji eh, Eh, so storilci eh, pripadniki eh, vojske. In Magavuki je na te kršitve opozarjal, je bil zato 3. junija aretiran in je od tedaj priprt v zelo težavnih okoliščinah. Kršil naj bi neke varnostne določbe nacionalne zakonodaje. To je povsem nespremljivo in zato z našo resolucijo takoj zahtevamo izpustitev gospoda Magovoja, zahtevamo demilitarizacijo rudnikov, vključitev klauzul o človekovih pravicah v kimberlijski proces in pa eh, prerasporeditev sredstev preko nekakšnega eh, sredstev iz diamantov preko nekakšnega sklada. Na ta način bodo ta sredstva lahko prispevala k demokraciji v tej državi. Najlepša hvala, gospa Sargentini, za dve minuti voorzitter het gaat hier om twee zaken of eigenlijk één mens en. najlepša hvala predsedujoča gre za dve stvari po eni strani gre za človeka faraja magovuja aktivista ki je bil v zimbabveju aretiran in v zaporu brutalno obravnavan po drugi strani pa gre tudi za neobičajno vlogo nadzornika kimberlijskega procesa. Tukaj je prišlo do določenih stikov z zimbabvesko vlado. In eh, informacije, ki jih je ta imel o gospodu Maguvu, so bile posredovane naprej vladi, s čimer se Maguvu položaj ni izboljšal. Zagotoviti moramo, da bodo stekla pogajanja. Kimberlijski proces pa je pravzaprav pripeljal do tega, da krizna področja v Angoli, v Mozambiku in drugod se vsaj ne financirajo več iz diamantov. Ampak eh, vendarle se stvari nadaljujejo in prihaja do kršitev človekovih pravic strani vlade. To moramo ustaviti. Naša resolucija pravi, da so krvavi diamanti vsi diamanti, eh, ki se jih pridobiva pod eh, človeku nedostojnimi pogoji. To je tisto, česar se moramo lotiti. S tem ne upozarjamo samo na razmere v Zimbabveju, temveč tudi na eh, dolgotrajajoče kršitve človekovih pravic eh, tudi v Angoli. Gre za države, ki nikakor niso eh, vesele tega, da se druge države ukvarjajo z njihovimi razmerami, vendar mi v Evropskem parlamentu moramo biti prvi, ki tukaj zahtevamo spremembe. Najlepša hvala, gospod Kadek, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj rečem, da se je po današnjem dopodnevu končno vrnila zopet eh, tišina in mir v našo dvorano. Podpisal sem resolucijo o Zimbabveju, o primeru Faraja Maguvoja, zato ker ne moremo preprosto molčati glede kršitev človekovih pravic in eh, temeljnih svoboščin, ki se v Zimbabveju dogajajo že desetletja. Direktor Centra za raziskave in razvoj Faraj Maguvo je bil aretiran. Eh, potem, ko je opozoril na kršitve človekovih pravic v rudnikih diamantov. Preprosto je izkoriščal svojo svobodo govora in zahtevo spoštovanje človekovih pravic. Evropski parlament zahteva njegovo izpustitev in spoštovanje človekovih pravic v Zimbabveju, tako da bo civilna družba lahko brez strahu izražala svoja mnenja. Uh, Zimbabve mora spoštovati svoje zaveze v okviru kimberlijskega procesa o proizvodnji diamantov in na ta način iziti iz eh, kruga financiranja konfliktov. Najlepša hvala, gospa Veržja, za dve minuti je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoča. No, v dvorani je tišina, morda kar eh, preveč e, tišine in žal mi je, da nas, nas ni več, ki bi nas to vprašanje zanimalo. Razmere v Zimbabveju so dramatične, ampak to je pravzaprav nekakšen eufemizem, ekonomsko, socialno in demokratično gledano e, z vidika človekovih pravic, e, so razmere zelo dramatične. E, aretacija Faraja Maguvuja po uh, sestanku z uh, gospodom Šikan, ki je nadzornik v kimberlijskem procesu. Eh, to je zgolj še en incident, ki ga lahko dodamo na dolg seznam kršitev človekovih pravic v tej državi. Rudniki diamantov in pogoji v njih so izredno slabi. Mučenje, umori, vse to se dogaja pod vojaškim nadzorom. Kršitelji pa so prijatelji gospoda Mugabeja. Na to upozarjajo številne nevladne organizacije, vključno z organizacijo gospoda Maguvoja. Zato smo zelo presenečeni, da je gospod Čekan pravzaprav uložil pozitivno poročilo in da je zapisal, da se diamanti kopljajo v skladu z zahtevami kimberlijskega procesa. Tudi konferenca v Tel Avivu ni pripeljala do nobenih zaključkov in zato vas sprašujem, komisarka, glede na to, da ni konsenza med državami članicami, ali lahko potrdite, da nasprotujete izvozu diamantov iz Zimbabveja, da boste ustrajali pri tem stališču tudi v St. Petersburgu in da boste zahtevali podaljšanje kimberlijskega procesa zato, da bodo tudi tam vključene človekove pravice. In ali boste naredili vse, kar je v vaši moči, zato, da bodo države počele tiste, kar morajo početi eh, in da bodo ustavile uvoz diamantov iz Zimbabveja, dokler tam vladajo take razmere. glede na to, da, da so določene informacije odkrile obveščevalne službe, je vse skupaj zelo vprašljivo. E, Evropska unija prispeva veliko pomoči Zimbabveju in tukaj moramo ostati vzor, ustrajati moramo pri svojem stališču in zato vas sprašujem, kakšno bo naše stališče v St. Petersburgu. Najlepša hvala, gospod Van Orden, za minuto in pol. Odkar sem bil prvič izvoljen leta 1999. Eh, se je parlament zoprstavil eh, številnim kršitvam človekovih pravic eh, pod roko predsednika Mugabe in njegovih pristašov. Tukaj naš parlament nedvomno govori z enim glasom. Danes govorimo o zlorabi delavcev v rudniku diamantov strani vladnih sil. Zimbabve je član kimberlijskega procesa, ki um, ureja trgovanje z diamanti, ampak Eh, zaenkrat se tukaj še tolerirajo velike kršitve. Pozivamo kimberlijski proces naj ukrepa proti Zimbabveju zaradi kršitev. Obsujemo aretacijo Faraja Maguvuja, ki je upozoril na nasilje, ki ga izvajajo zimbabvejske varnostne sile. Zimbabvejska vlada mora gospoda Maguvija namudoma izpustiti, enako pa velja tudi za vse ostale politične zapornike. Svoboda govora je ena od glavnih zavez, ki so jo sprejela vse stranke v lanskem eh, političnem dogovoru. In eh, danes večino potreb populacije po zdravilih in hrani še vedno pokriva mednarodna pomoč, tisto bogatstvo, ki se ustvarja iz eh, diamantov, bi se moralo plačevati v sklad, ki bi poskrbel za oživitev gospodarstva in ki bi poskrbel za socialno podporo, ki jo zdaj ponujajo mednarodni donatori. Nažalost je pred Zimbabvejem še dolga pot, preden bomo lahko rekli, da, bodo, da ljudje tam živijo v demokraciji in pravni državi. Čas je za demokratične spremembe in države Južne Afrike bi morale bolj pritisniti za to, da bi vzpostavili demokratično vlado vlado v Zimbabveju. Najlepša hvala. Zdaj pa en posamezni govornik, najprej gospod Galer. Najlepša hvala, predsedujoča. Faraj Magovu je bil aretiran zaradi objav svojih podatkov o razmerah v eh, rudnikih v Marangeju. In to kaže, kdo so pravi nosilci moči danes v Zimbabveju vlada nacionalne enotnosti, ta prisiljena eh, koalicija, pravzaprav eh, izvaja eh, tisto, kar narekujejo pripadniki oziroma privrženci Mugabe. Opozarjati moramo na te razmere in kot Evropska unija moramo še naprej ohraniti črno listo vseh tistih, ki eh, zatirajo ljudi v Zimbabveju. To so namreč tisti, ki so aretirali Faraja Mugube in ki imajo največ koristi od eh, kopanja diamantov. Namesto, da bi ta denar preko državnega proračuna dejali na voljo ljudem, upam, da bomo s široko večino eh, opozorili na tamkajšnje razmere in da bomo pozvali tako Evropsko unijo kot Južno Afriko, da končno odpravimo take razmere. Najlepša hvala, gospod Cashman, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Razmere v Zimbabveju so se izboljšale, ampak nažalost ne dovolj. Priča smo incidentom gospoda Mugovija in drugih zagovornikov človekovih pravic, ravno tako smo bili priča aretacijam gejev in biseksualcev. Uh, zdaj, ko govorim kot, eh, eh, če govorim kot anglež, me ne bodo upoštevali, če bomo govorili kot evropejci, nas tudi ne bodo poslušali, ampak naj povem tisto, kar je očitno. Afriškim državam moramo povedati, da vedo, kaj, eh, da tisto, kar se dogaja v Zimbabveju, ni prav. In če ne bomo kolektivno ukrepali, če ne bodo afriške države kolektivno ukrepale, bodo izgubile kakršnokoli moralno avtoriteto v Afriki in v svetu. Prihodnost Afrike je v njihovih rokah rokah. In če bodo preprosto stali ob strani med tem, ko so ljudje aretirani zato, ker opozarjajo na kršitve človekovih pravic in ker eh, branijo normalne moške in ženske, eh, to je preprosto samo zadostnost. Najlepša hvala, gospod Koval, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Še naprej iščemo. Eh, učinkovite metode, kako vplivati na tretje države, zato da bi se te vendarle odločile spoštovati človekove pravice. Te metode naj bi temeljile na humanitarni pomoči, ravno tako pa moramo najti neke inteligentne načine izvajanja pritiska, s katerim bomo Mugabejo režim prisilili ali spodbudili, da se stvari, kot so primer Faraja Maguja, ne bodo ponavljale. Uh, zaščita temeljnih pravic je e, ključni element naše verodostojnosti. Tukaj moramo jasno povedati, zakaj gre in ne smemo biti zadovoljni z e, počasnim napredkom. E, vendarle pa sem opazil ta element v določenih izjavah, ki smo jih danes e, slišali. Vlado Mugabeja je potrebno jasno obsoditi. Najlepša hvala. Zdaj pa posamezni govorniki. Najprej gospod Preda za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se pridružil tistim, ki pozivajo k nemudni iz, eh, izpustitvi Faraja Mugavoja. Ravno tako zahtevamo, da se njegove pravice spoštujejo. Vloga organizacij civilne družbe je ključna ne samo za kimberlijski proces, ampak tudi za zagotavljanje demokracije v Zimbabveju. Ne moremo reči, da je napreden kakšen dosežek, dokler se zagovornike človekovih pravic utiša, ko mednarodne medije opozarjajo na kršitve človekovih pravic. Uh, Naj podarim tudi dejstvo, da oblasti v Zimbabveju morajo nepristransko obravnavati kršitve, do katerih prihaja v pridelavi diamantov. Ključna beseda je preglednost. Državljani Zimbabveja imajo pravico do tega, da so obveščeni, oblasti pa morajo spoštovati zaveze, ki so jih dale. Najlepša hvala. Gospa Gomeš za eno minuto. Najlepša hvala. Primer Faraja Maguvoja eh, kaže na razmere v eh, Zimbabveju in na pomen kimberlijskega procesa. Eh, pridelava diamantov mora eh, potekati brez kršitev človekovih pravic, tudi tistih, ki jih izvaja predstavniki držav v rudnikih. Nevladna organizacija Global Witness je dejala, da je Afrika leta 2008 eh, izvozila 33 milijard, eh, do, za 33 milijard dolarjev eh, nafte in drugih virov, kar je trikrat več kot eh, mednarodna pomoč, ki prihaja v Afriko. Eh, potrebno je okrepiti vlogo civilne družbe in človekovih pravic. In zato je ključno, da Evropska unija sprejme ukrepe, s katerimi se bomo borili proti korupciji pri pridelavi mineralov. Mrsikdo se je izrekel za podporo akciji Stop Corruption. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Obermar v imenu neodvisnih poslancev. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zelo me veseli, da danes obravnavamo ta primer, kajti tu je zgolj vrh ledene uh, gore in riba vedno začne smrdeti pri glavi. In nekdo, ki se je v preteklosti boril za pravice črnskega prebivalstva, je danes velik diktator. Kaotične razmere so na vrhuncu pripeljale celo do razlastitve belega prebivalstva ta isti človek zdaj eh, oduzema svobodo zagovornikom človekovih pravic in zato enostavno ne eh, izpolnjuje pogojev, ki jih je potrebno spoštovati tudi v kimberlijskem procesu. Eh, mislim, da je nujno v kimberlijski proces vključiti tudi spoštovanje človekovih pravic. Eh, namesto, da eh, samo opozarjamo na težave, moramo podpreti druge države in skupaj vzpostaviti sankcije, ki bodo predstavljale dejanski pritisk tudi v kimberlijskem procesu. Najlepša hvala. Sledi gospod Kasmarek za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Vemo, da so diamanti lahko tako blagoslov kot prekletstvo. Vse najboljše želimo eh, prebivalstvu Zimbabveja in upamo, da bodo strukturne spremembe v tej državi prinesle pozitivne rezultate. Danes govorimo o nekom, za katerega so se diamanti izkazali za prekletstvo. Faraj Maguvu, direktor nevladne organizacije, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, je ugotovil, da se pri kopanju diamantov kršijo človekove pravice delavcev. Pogosto je tako, da eh, so bolj kot tisti, ki opozarjajo na kršitve, škodljive za državo eh, same kršitve. In upam, da bo naš glas tukaj slišen. Poznamo konstruktivne primere držav, ki dejansko izkoriščajo diamante za pozitiven razvoj. Tak primer je Botswana. Eh, tudi Zimbabve bi eh, imel več koristi od tega, če bi eh, dobiček izkoristil za zdravstvo in izobrazbo. Najlepša hvala. Gospa Kretu, danes govorimo o aretaciji in izpustitvi Faraja Maguvuja in to kaže, da v Zimbabveju na področju človekovih pravic ni prišlo do nobenega napredka. To upozarja na zelo resne razmere na področju rudarstva, eh, kjer se vojsko obtožuje kršitev človekovih pravic. Zimbabve je sicer ekonomsko bankrotiran, diam, krvavi diamanti pa so dokaz cinizma oblasti in pomankanja spoštovanja do državljanov. Zimbabve krši standarde, ki jih je vzpostavil Kimberlijski proces. Evropska unija pa ima dožnost, da podpre to strukturo, to schemo, zato da bo na ta način ustavila trgovanje s krvavimi diamanti, ki se ukva, eh, uporabljajo za financiranje oboroženih spopadov. Zahtevamo, da se Faraja Maguvija ne mudoma izpusti in pozivamo evropsko diplomacijo naj sprejme sankcije proti Zimbabveju, ter da ustavi krvave razmere. Najlepša hvala, prehajamo na postopek Catch the Eye. Lahko vam povem, da je že sedaj na seznamu več govornikov, kot jih bo lahko govorilo. Prvi je gospod Kelam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred manj kot štirimi tedni je bil Faraj Manguvu eh, pridržan strani oblasti. Od tedaj je v priporu v neznanih pogojih, odrečene pa so mu njegove osnovne pravice. Veseli me, da je parlament enoten v zahtevah po njegovi takošnji izpustitvi. Zaskrbljen pa sem, da bi njegova aritacija lahko predstavljala oviro, kar zadeva rezultate sestanka v Tel Avivu in Kimberlijski proces kot je bilo rečeno, sistematično kršitve pravic delavcev v rudnikih diamantov v Zimbabveju eh, so povsem eh, tipičen pojav. Eh, Izplen iz prodaje diamantov se ne uporablja v prid ljudi. Strinjam se, da morajo tukaj pomembno vlogo odigrati afriške države, da lahko veliko prispevajo k izboljšanju razmer. Podpiram dialog eh, Evropske komisije z Zimbabvejo. Eh, z Zimbabvejem. Upam, da bo gospod Mogavu izpuščen in da bodo zimbabvejske oblasti resno vzele kimberlijski proces. Najlepša hvala, gospod Tenok. Najlepša hvala. V 30 letih, odkar je na oblast prišel Mugavu, eh, Mugabe, je eh, Zimbabve ena najrevnejših držav eh, v Afriki. Ampak nekateri Mugabevi privrženci so postali vedno, vedno bogatejši z izrabo mineralnih virov. Eh, Faraj Maguvu je opozoril na kršitve človekovih pravic strani vojske, ki nadzoruje številne rudnike diamantov. Zimbabve zato ne bi smel dobiti dostopa nazaj v kimberlijski proces in eh, vzpostaviti moramo sankcije proti tistim, ki so se obogatili s trgovino s krvavimi diamanti. Faraj Maguvu, ki je izvajal svojo pravico do svobode govora, pa mora biti nemudoma izpuščen. Najlepša hvala, gospa Kivelevska. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Odločitev iz leta 2000 tisoč, ki so jo ratificirale številne države v okviru kimberlijskega procesa, izhajajo iz načelne ideje, da bi ustavili trgovino s krvavimi diamanti. Dosežen je bil določen napredek v boju proti organizacijam, ki svoje nezakonite dejavnosti financirajo iz trgovine z diamanti. To vrstne organizacije in gibanja prispevajo k destabilizaciji v številnih afriških drugih državah. Zato je zelo zaskrbljujoče, da ne prihaja do spoštovanja človekovih pravic. Eh, tudi, eh, kar zadeva diamantni rudnik v Marangeju. Tukaj moramo uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo v kimberlijskem procesu, zato da zopet vzpostavimo ustrezne razmere. Obsta obsojamo zaprtje in zahtevamo izpustitev gospoda Maguvuja. Gospa Vertman. Spoštovani kolegi in kolegice, kimberlijski proces je pobuda predstavnikov vlad eh, in civilne družbe ter mednarodne, zato da bi dokončno ustavili mednarodno trgovino s tako imenovanimi krvavimi diamanti. Že leta 2008 so bili eh, ugotovljeni prvi znaki kršitev eh, v rudnikih v Zimbabveju. Faraj Magovu je opozoril na to vrstne kršitve, kar je bilo zelo pogumno dejanje. Najlepša hvala. Thank you. Um, I'm sorry, I will have to Najlepša hvala. Uh, bojim se, da bomo morali zdaj prekiniti s podstopkom uh, CADGI, zdaj pa dobi besedo še komisarka, da odgovori. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Hvaležna sem za razpravo, ki poteka zdaj danes tukaj. Umestno zasedanje kimberlejskega procesa v Tel Avivu, ki, bo potekalo, oziroma, ki je potekalo 21. do 23. junija letos, je bilo dejansko zelo zasenčeno zaradi aretacije gospoda Faraja Maguvija. Komisija deli zaskrbljenost z Evropskim parlamentom in je ustrajala, da je treba gospoda Maguvija spoštovati, eh, da mu mora dati pravice do obrambe. Mednarodna skupnost spremlja njegov položaj, zelo tesno smo v stiku z odvetniki gospoda Maguvuja, ki in razmišljamo o naši lokalni strategiji, kako bi podprli zagovornike človekih pravic in okrepili njihovo zaščito. Prav tako smo pozvali Zimbabve naj ponovno potrdi zavezanost do vloge civilne družbe v kimberlijskem procesu. Mandat kimberlijskega procesa se osredotoča na prepričevanje s trgovanjem konfliktnih diamantov. Jasno pa je, da ta proces ne more delovati v vakumu in ne mora ignorirati skrbi človekovih pravic. In to je bilo zelo močno sporočilo, ki ste ga posredovali danes tudi vi. to je zelo pomembno, če priznavamo, da je spoštovanje človekovih pravic načelo, ki je podlaga kimberlejskemu procesu in njegovemu cilju. Če se sedaj posvetim samemu srečanju v Tel Avivu, Evropska unija je podprla nadaljno izvajanje odločitev v Svakapungu, da se bo rudarska družba v Marangaju morala ravnati v skladu z načeli kimberlijskega procesa, vključno z izvoznim mehanizmom. Nadaljne sodelovanje z Zimbabvejem v okviru kimberlijskega procesa po našem mnenju nudi najboljšo možnost, ne le zato, da bi zagotovili tehnično skladnost v, na polju diamantov Marange, ampak tudi, da okrepi okay, upravljanje na tem pomembnem področju gospodarstva. S tem pa bomo tudi izpo, iz, izboljšali položaj človekovih pravic. Zato Evropska unija poziva Zimbabve naj se drži obvez kimberleskega procesa, tako da bodo lahko diamanti iz Marangeja nekoč prispevali gospodarskemu razvoju Zimbabveja. Naš cilj je, da udeleženci v kimberleskem procesu in Zimbabve okrepijo svoje prizadevanja, da bi prišli do konsenza glede težkega vprašanja v duhu dialoga in sodelovanja, ki je vedno bil viden v tem procesu. Pomembno je seveda, da se parlament obvesti, da so ministri, ki so zastopali vlado nacionalne enotnosti na sestanku z Evropsko unijo 2. junija, 2. julija. Tam je baronica Ashtonova opozorila, da izvajanje političnega sporazuma, ki se odziva na naše skrbi, skrbi glede pravne države in človekovih prvic, da je ta sporazum ključen za dosego normalizacije odnosov z Evropsko unijo. Torej, kot že rečeno, zelo veliko nam je do tega, da bi se Zimbabve držal obveznosti in da bi spoštoval človekove pravice. To smo izrazili na številnih forumih. Komisija financira in bo še naprej financirala širok razpon dejavnosti v Zimbabveju v sodelovanju z organizacijami civilne družbe. Še naprej bomo skušali podpirati način za ustvarjanje odprtega političnega dialoga, v katerem bodo človekove pravice v celoti spoštovane. Kar zadeva stališče komisije glede trgovine z zimbabvijskimi diamanti, pozvali smo k reviziji obstoječega staleža um, diamantov, preden se znova vzpostavi trgovanje z diamanti iz Zimbabveja vodja kimberleskega procesa je to tudi podporil. Na robu sestanka 14. Jun, 14. julija v St. Petersburgu bomo še naprej spodbujali razprave o tej temi. Hvala lepa. Thank you, Commissioner. I have received seven motions for resolutions to wind up the debate and the vote will take place. Hvala lepa. Glasovali pa bomo po razpravih. Sedaj pa prehajamo na naslednjo.